Bonjour. Nous allons ouvrir notre... Dobar dan. Začeli bomo z današnjim sestankom, zato vas prosim, da tiho zasedete svoje mesta. In z velikim zadovoljstvom pozdravljam med nami danes dopoledne gospo Ivanovo, ki je članica računskega sodišča že od leta 2016 in vi ste predsednica drugega senata, ki je zadolžen za strukturno politiko ter za izdatke na področju prometa in energije. Računsko sodišče je zelo pomembna institucija za naš odbor za regionalni razvoj in Uh, njegova poročila nam vedno marsikaj povedo in pokrivajo eh, vse teme, s katerimi se ukvarjamo v našem odboru. Eh, po objavi poročila za leto 2018 sem si zato želel, da bi lahko čim prej z vami izmenjali mnenja, zato da bi lahko članom našega odbora predstavili delo vaše ustanove, pa tudi glavne zaključke in priporočila. Misli, menil sem, da bo zanimivo, da vam prisluhnemo tudi eh, glede drugih nedavnih poročil, ki jih je pripravilo računsko sodišče eh, o uspešnosti ter eh, izvrševanju kohezijske politike. Kar se tiče stopnje napak pri upravljanju kohezijske politike, smo videli, da so se tu številke bistveno izboljšale, čeprav je še vedno marsikaj treba postoriti, da bi dosegli res um, odlično situacijo in seveda vse to ob upoštevanju potrebne poenostavitve skladov za upravičence. To ravnotežje je pogosto težko najti v tej uh, logiki, ki jo zasledujemo in zato uh, pričakujemo, da boste predstavili v celoti vaše delo, ter priporočila, ki ste jih podali, seveda v kratkem času, ki ga imate na voljo, ampak to je le prva razprava v nizu eh, razprav, ki jih nameravamo organizirati v času tega sklica. In dejansko imamo namen še bolj okrepiti sodelovanje našega odbora regij z računskim sodiščem. Eh, naj pri tem poudarim tudi odlično sodelovanje zaposlenih v našem odboru z eh, zaposlenimi v vaših službah. V vašem poročilu ste zapisali, da je eh, stopnja napak v letih 2017 do 2018 padla na 3,5 odstotkov, medtem ko je bila v prejšnjem obdobju bistveno višja, okrog 10 odstotkov. Te analize so zelo pomembne in če lahko dodam, eh, imamo tudi mi namen eh, porušiti kar nekaj predsotkov, ki pestijo kohezijsko politiko. In mislim, da bomo z zasledovanjem pravilnih ciljev lahko, kot smo, po, kot je povedal že včeraj naš kolega Novakov. Uh, eh, zaobseči uh, eh, ta učinek in uh, se še bolj zauzemati za kohezijsko politiko. Izvolite besedo, gospa Ivanova. Hvala lepa, gospod predsednik. Vedno mi je veliko veselje, da pridem v odbor regiji, uh, kjer predstavljamo delo računskega sodišča. Dejansko sem vam zelo hvaležna, vam in članom vašega odbora za povabilo. E, naj se namreč najprej upravičim tistim, ki ste že bili člani tega odbora poprej in ki, mogoče, in ki mogoče poznate delovanje našega sodišča. Vseeno pa bom poskušala v 20 minutah pokriti vse te teme in um, obseg dela, ki ga opravljamo od um, uh, revizije skladnosti do um, revizije smotrnosti poslovanja in tako naprej. Vse to, na čemer pripravljamo naša poročila. Za začetek naj povem, kako smo organizirani. Računsko sodišče deluje v petih senatih. Vsak senat ima približno pet eh, članov, ki so zadolženi za določeno področje dejavnosti in izdatkov Evropske unije. Za področje regionalnega razvoja in kohezije je zadolžen, naprimer, je zadolžen um, drugi senat, potem drugi, recimo prvi senat uh, je zadolžen za kmetijstvo in uh, še drugi senati pač za druga področja. Mi pokrivamo strukturne in naložbene sklade in na našem področju namreč prihaja do zelo pomemb, velikih izdatkov izvajamo eh, dve vrsti revizij in sicer revizijo skladnosti poslovanja s predpisi. Ehm, potem pa še revizijo smotrnosti poslovanja, ki to še presega, kjer eh, ugotavljamo, ali je bilo upoštevano načelo gospodarnosti, učinkovitosti in ali so učinki res eh, primerni za evropske državljane. Poleg tega pripravljamo preglede eh, predlagane zakonodaje, ampak o tem bom kaj bolj podrobnega povedala v nadaljevanju. Če si najprej pogledamo revizijo skladnosti poslovanja, pripravljamo letno poročilo vsako leto in rezultate za leto 2018 smo ravno kar objavili prejšnji mesec. To je ta tako imenovani Statement of Assurance in naš senat je zadolžen za pripravo šestega poglavja, eh, torej pravilnost in zakonitost eh, izdatkov na področju kohezije. Z menoj dela tudi Toni Murphy, ki bo v prihodnjem tedu tudi predstavil vsebino šestega poglavja. Eh, odboru sodišča. Zato bom danes to predstavila bolj uh, na hitro. Lahko pa že vidite, uh, da je stopnja napak, ki je bila ugotovljena, 5 odstotna za leto 2018. To je višja uh, stopnja napak, kot je stopnja Mm, skupna stopnja napak eh, za prejšnje leto. Glavni razlog za to pa je v tem, da upravičenci v državah članicah prijavljajo neupravičene izdatke oziroma projekte in pri tem bi po našem mnenju lahko pomagalo, če bi eh, zmanjšali upravno breme in poenostavili določena pravila, ki jih je treba upoštevati. To bi vplivalo na zmanjšanje stopnje napak. V drugem senatu tudi uh, vodimo uvedbo novega pristopa, ki se imenuje uh, potrjevanje, potrdilo, kar naj bi prineslo več gotovosti pri opravljanju revizijskega dela um, nad delom drugih institucij. No, to je samo nekaj splošnih uh, zadev v zvezi s šestim poglavjem, ki sem vam jih hotela predstaviti. Uh, ta dva zemljevida pa sem vam želela pokazati samo zato, da malo vidite, na kakšen način delamo. E, na teh dveh zemljevidih sta prikazani dve obdobji e, izdatkov 2014 do 2020 in 2007 do 2013 in kaže, kako smo pregledali e, več kot 2000 transakcij po državah članicah mi pač sledimo poteku eh, evropskega denarja od vrha pa do končnega upravičenca oziroma prijemnika. In naša revizija skladnosti je namenjena temu, da pripravljamo sklepe za celotno uh, območje uh, vseh politik, zato ne boste tukaj našli podatke za posamezne politike. Uh, Eh, potem nas pogosto sprašujete, ampak žal ne moremo eh, teh individualnih stopenj napak po eh, državah, članicah in politikah bolj natančno predstaviti. Če dovolite, bi zdaj šla na revizijo smotrnosti poslovanja. Tukaj pa lahko izbiramo med različnimi temami, pač glede na to, mm, katere kriterije bomo uporabili in na katerih področjih bo naše delo lahko najbolj eh, koristno. Kot vidite, pokrivamo celo vrsto različnih eh, tem, zasebno javna partnerstva, širokopsovne povezave, boljšo pripravo zakonodaje, črpanje sredstev, visoko hitrostno železnico, pravice potnikov, Eh, goljufije in tudi mobilnost, če se vrnem k prejšnji točki, sama osebno vodim revizijo na tem področju, namreč kar precej denarja je na voljo za te pomembne teme in eh, prav evropska mesta so tista, ki lahko najbolj posegajo po teh sredstvih. Ehm, potem imamo tukaj tudi deljeno upravljanje eh, in omenila bi še eden od izzivov, ki ga imamo na tem področju in to je 13-mesečni cilj in sicer tukaj moramo biti usklejeni z dolžino našega poročila in finančno uredbo in v skladu z veljavno zakonodajo moramo to narediti v, za obdobje največ 14 mesecev, kar je zelo uh, tesno in pomeni veliko dela, še zlasti za naš senat. Seveda lahko sprejmemo odločitev, da se ne bomo podali v vse države članice in da bomo pregledali samo določen del dejavnosti, ampak na vsak način uh, moramo zelo trdo delati za to, da lahko dosežemo ta cilj. Kot sem že prej povedala, ne pripravljamo le revizijskih poročil, pripravljamo tudi mnenja. Uh, na zahtevo, pripravljamo tudi preglede in druge dokumente. In mm, mnenja o predlagani zakonodaji lahko pripravljamo na zahtevo oziroma na prošnjo zakonodajnih organov, med katerimi je tudi parlament. In lansko leto, naprimer, smo pripravili Eh, to mnenje o eh, uredbi o skupnih določbah, ta je zdaj že nekoliko stara. In tako smo pripravili določena priporočila in ugotovitve v zvezi s tem. V zadnjih nekaj letih smo objavili tudi razne študije, oziroma preglede, ki ne vsebujejo sicer vseh um, revizijskih izsledkov, vseh revizijskih poročil eh, ali specifičnih priporočil, ampak vsebujejo informacije o um, ključnih vsebinskih vprašanjih na dostopen način. Predvsem to pripravljamo zato, da pomagamo odločevalcem eh, pri sprejemanju pravilnih odločitev. No, kot primer, leto smo naprimer pregledali, kako eh, se sredstva iz naslova kohezijske politike dodeljujejo državam članicam. In uh, to poročilo tem smo objavili v začetku letošnjega leta. Uh, naj Bolj sveže poročilo pa je poročilo o zagotavljanju uspešnosti na področju kohezijske politike. No, če gremo k temu mnenju, ki, za katerega sem rekla, da je že nekoliko staro, o uredbi v skupnih določbah, uh, smo zapisali celo vrsto pravil, ki se uporabljajo pri um, strukturnih skladih. Mnenje je precej tehnično, tudi zelo dolgo, vsekakor priporočam vsem, ki ste za to zainteresirani, da ga preberete in vsebuje nekaj bistvenih elementov. In sicer najprej poenostavitev, pač splošno govorjeno je to gotovo nekaj dobrega, ampak preveč poenostavljena pravila pa lahko predstavljajo tudi določena tveganja, eh, kar se tiče smotrnosti. Tako da moramo dejansko skušati zagotavljati uravnotež, neko uravnoteženost med poenostavljanjem pravil in po drugi strani eh, zasledovanjem smotrnosti. Potem fleksibilnost. Komisija predlaga program v dveh fazah v, v sedemletnem obdobju in ugotavljamo, da je pri tem treba določene procese bolj jasno zastaviti, še zlasti zaradi uprave, ki jo to zadeva. Potem naslednja točka, ki je zelo pomembna, je uh, povezava oziroma uskladitev med um, sredstvi in evropskimi prednostnimi nalogami. Določene stvari so že bile zagotovljene in sicer mm, boljša povezanost med dodeljevanjem sredstev in evropskim semestrom, še zlasti pa smo ugotovili, da je prišlo do pomenkljivosti pri uresničevanju strategije, evropske strategije 2020. To je tudi največja skrb, ki smo jo um, izrazili. In uh, ne nazadnje, hm, uh, odgovornost, tudi tu smo ugotovili, da določene uh, Ehm, določeni dogovori eh, oziroma ureditve lahko Evropsko v Evropski uniji povzročijo nova tveganja. Potem, če gremo naprej, eh, dodeljevanje sredstev iz naslova kohezijske politike eh, državam članicam. Naj vas ta slika ne zmede to ni naš namen, samo skuš, s tem vam skušam le pokazati, kako zelo zapleteno je vse to. To je dejansko zelo zapleten proces in uh, cilj tega pregleda je, da se deležnikom pomaga razumeti, kako ti procesi sploh delujejo, kakšno razmišljanje uh, je za njimi. Um, Postopek je sicer bistveno bolj pregleden, kot je bil v prejšnjih obdobjih, ampak še vedno ga je pa zelo težko razumeti. Celo za nas, ki na tem delamo, je to zelo veliki ziv. Eh, najprej razumeti, kako vse to deluje in potem to razložiti na razumljiv način. Eh, pripravili smo nek krajši povzetek, ki bo gotovo v pomoč odločevalcem, še zlasti pa Evropskemu parlamentu pri sprejemanju odločitev. Eh, tu sedaj pa vidimo učinek dodeljevanja kohezijskih sredstev po eh, državah članicah. V novem predlogu imamo nekaj novih elementov, CAPS in um, te varnostne mreže. Eh, šest držav članic bo dobilo isto vsoto kot prej. Pri nekaterih državah bo prišlo do kar velikih sprememb. Imamo tudi nove elemente migracije, podnebne spremembe. Ampak kakorkoli pod črto lahko zaključimo, da uh, je to še vedno zelo zapleteno področje, kljub vsej preglednosti, ki se zagotavlja. No, pri drugem pregledu, ki smo ga objavili bolj nedavno, ki je nekoliko mlajši, pa smo si skušali ogledati, na kakšen način in v kakšnem obsegu um, se lahko miri uspešnost kohezijske politike v zadnjih desetih letih eh, smo objavili 69 različnih poročil na vseh kohezijskih področjih, od prometa naprej. In tako smo na tej podlagi cel ta ciklus um, izvrševanja um, ponazorili v petih uh, poglavjih od pač v petih fazah, od strateškega načrtovanja do ocenjevanja na koncu. In uh, tu smo upoštevali 14 splošnih načel. Uh, prvo je evropska vizija in uh, zadnje načelo je transverzalno načelo um, uh, trajnosti. Uh, to ocen, ocenjevanje pa poteka uh, z uporabo semaforja oziroma baru semaforja. To je prikazano na naslednjem grafu za tri obdobja. Za obdobje 2021 do 2027 gre bolj za predvidevanje. In kot vidite, po predstavljenih barvah, je med prvim upoštevanjem in zadnjim upoštevanjem obdobjem uh, videti kar znatno izboljšanje. Ni pa skoraj nobenega izboljšanja med drugim in tretjim stolpcem. To temelji na našem mnenju, ki ni omejeno zgolj na vidike uspešnosti, temveč na celotno sporočilo. Namreč morda m, mm, nekateri projekti iz leta, eh, iz obdobja 2014 do 2020 ne bodo dejansko zaključeni. To smo nekako skušali predvideti. Eh, to so predvidevanja na podlagi tist 69 posebnih poročil, eh, ki sem jih že prej omenila. Ampak jasno je, da iz, je prišlo do uh, izboljšav, to je jasno, ampak zelo pomembna uh, vodilna načela imamo tukaj, ki jih je treba upoštevati. Uh, In predvsem je pomembna ta potreba po strateški viziji eh, pri določanju izdatkov. Eh, glavni, glavni minus, ki sem ga že prej omenila, pa eh, so pomankljivosti pri izvajanju strategije EU 2020. Upoštevali smo pri tem tudi dejstvo, da Evropska unija še naprej zasleduje celo vrsto, celo paleto različnih ciljev. Med nje je vključen sedemletni večletni finančni okvir, potem prednostne naloge eh, komisije, kot je bil Junkerjev načrt, potem eh, zaveze, trajnostne zaveze, eh, kot so cilje trajnostnega razvoja, Eh, ampak za prihodnost pač še nimamo neke skupne vizije z cilji, ki bi se jih dalo izmeriti. Uh, programi v uh, državah članicah bi torej morali biti pregledati. Potem Eh, predvsem pa pregled poteka um, v smislu pregledovanja doseganja ciljev uh, glede na prvotno zastavljena načela. In vseeno pa ni povsem jasno, kako uh, se bo v naslednjem obdobju od leta 2021 naprej lahko um, opravljalo revizijo smotrnosti poslovanja. To je tudi primer te napetosti, ki jo imamo uh, po eni strani med državami, ki želijo sredstva uporabiti za določen namen, po drugi strani pa uh, Eh, pri zagotavljanju želji po zagotavljanju um, uspešnosti oziroma doseganju določenih ciljev. V, to bo tudi bistveno, bistvena vsebina poročil, ki jih bo drugi senat pripravljal v naslednjih mesecih in letih. ampak kar se tiče poročil o smotrnosti, eh, se bomo morali tukaj posvetiti eh, številnim vprašanjem in sicer eh, urbani mobilnosti, naložbam na področju kulture, cestnim povezavam med evropskimi regijami, revščini med otroki, digitalni industriji, čezmejnim programom in tako naprej. Torej, na teh področjih nameravamo pripraviti posebna poročila v letu 2020, potem v letu 2021 pa še na drugih področjih, kot je bilo to zapisano na prejšnjem diapozitivu. Tako da to so bile glavne teme, ki sem jih želela predstaviti in zdaj pričakujem vaša vprašanja, na katera bom rade volje odgovorila. Hvala lepa, gospa Ivanova, za to zelo izčrpno predstavitev. Eh, zdaj pa bomo seveda takoj odprli prostor za vprašanja. Gospod Erik Van Breška, direktor generalnega direktorata eh, Regijo, je tudi med nami in ga prisrčno pozdravljam. Eh, in se bo verjetno tudi lahko vključil v razpravo. Sedaj pa dobi besedo kolegica Krel. Uh, Najlepša hvala za to predavanje. Zelo zanimivo mi je bilo. Najboljša novica pa je, da je imela kohezijska politika stopne napake v treh odstotkih. To me veseli, gre za dolgoletni boj, da smo to dosegli. Torej, dolgo časa smo se trudili znižati to stopnjo napak in upam, da bo nova finančna uredba v postopku omnibus eh, tudi razlog za to in upam, da bodo predlogi komisije v državah članicah ustrezno izvajani in da bo to tudi prispevalo k k nadaljemu napredku. Nekoliko sem presenečena nad vsemi dejavnostmi računskega sodišča, kajti sploh mi ni bilo jasno, sploh nisem vedela, da resnično preučujete, kakšno zakonodajo sprejemamo in potem dajete tudi predloge, ali to o, koristi ali ne. Parlament, ki sodeluje tudi v procesu poročanja je nekoliko bolj točno določil, kateri so cilji, torej eh, podnebne spremembe, revščina itd. To so vsekakor zelo pomembne teme splošne uredbe, kot si jo predstavljamo mi. Sedaj moramo le še države članice spraviti na isto linijo, na isto valovno dolžino, kar je seveda manjši problem pri umestnem pregledu pa smo gotovili, da moramo dejansko biti pozorni na to, da bomo našli pravo pot za vse. Po eni strani seveda potrebujemo prožnost, zato obstaja do, dober razlog, pri tem imate prav, po drugi strani pa je potrebna tudi neka varnost načrtovanja, zlasti pri projektih, ki so dolgotrajnejši. Uh, in tam je treba najti neko ravnotežje. In malce sem presenečena, da ste v tem polju trenutnega ob, um, obdobja uspešno so značili z rumeno, kajti meni se zdi, da se ta rezerva za uspešnost najslabše, kar smo se kdaj domislili na področju kohezijske politike in da je ta rezerva za uspešnost nekaj, kar nima prav nobene vrednosti. Zato bi tam raje videla rdeč stolpec in potem morda za prihodnje rumenega, ampak delamo na tem. Kajti mislim, da imamo vsi interes, da organiziramo boljšo kohezijsko politiko za regije. In povsem prav imate, da je ravnotežje med poenostavitvami in ohranjanjem podatkov in eh, rezultatov, da se iz evropskega sredstva, eh, iz sredstev res nekaj doseže, da je to ravnotežje res zelo pomembno. Vem, da ste se dotaknili te teme, ampak morda bi lahko večkrat bili v kontaktu z vami tudi v našem odboru. Hvala lepa. Euh, Hvala, Andrej Novakov. Um, vedno mi je lepo imeti gospod Ivanovo imeti v našem odboru. Konstancija je bila vedno eh, diplomatična, kot je pač vedno, a ne? Na najbolj pozitiven način. Poslušal sem predstavitev gospe Ivanove in mislim, da ima parlament v boju za uredbo o splošnih določbah še enega partnerja, za katerega prej nisem vedel. In mislim, da če bi lahko gospod Ivanovo sabo vzeli na naslednji trialog, bi lahko pogajanja o CPR pravzaprav zaključili že do božiča in uh, glasovali o njej že do novega leta. Res je lepo slišati, da ste tako zelo dejavni tudi na področju kohezijske politike. Zdaj vidim, da delo, ki ga opravljate na področju prihodnjega programskega obdobja, zelo aktualno. Prvo poročilo je predvideno za prvo četrtletje leta 2020 in to je prav tisti čas, ko bo Hrvaška predsedovala Evropskemu svetu in um, vodila pogajanja. Včeraj smo imeli zelo podobno razpravo in pogovor z generalno direktorico Eurostata. Danes pa se pogovarjamo z vami prav o teh temah, ki se dotikajo kohezijske politike, dejstev in številk. Ogromno členov utrjuje in opredeljuje kohezijsko politiko in veliko kolegov tudi ni naklonjenih kohezijski politiki, ampak eh, iz vaših besed bi sodim tudi iz tega, kar lahko vidimo na terenu, da lahko dejansko dokažemo, da je poleg matematike in um, računskih bilanc sta, uh, dejstvo to, da nimamo neto plačnikov in neto premnikov, temveč imamo samo neto zmagovalce kohezijske politike. In če bomo lahko kolege v parlamentu ter kolege v svetu prepričali o tem, bomo lahko tudi kohezijsko politiko bolje in lažje izvajali, ne da bi jo pri tem potovkli. Veliko pozornosti ste posvetili poenostavitvi. To je zelo občutljivo vprašanje. V drugem letu svojega mandata v parlamentu sem pripravljal resolucijo o poenostavitvah in potem smo ustanovili visoko, skupino na visoki ravni. In potem smo pripravili poročilo na 50 straneh o tem, kako bi morali poenostaviti svoje delovanje. In mislim, da upravičenci na terenu tega v resnici ne razumejo. Na enem od zadnjih trialogov pa smo zelo intenzivno in tudi strastno razpravljali o ekoheziji in o tem, ali to dejansko poenostavlja naše delo. Ali tudi na tem področju delujete, bi bilo moje vprašanje. Ali imate kakršno koli analizo o tem, kako bo e-kohezija vplivala na poenostavitev dela, še zlasti, ko gre za črpanje sredstev? Kajti trenutna stopnja črpanja sredstev je precejšnje razočaranje. Le 33 odstotkov eh, dosega, torej verjetno za e-kohezijo bi lahko to izboljšali zlasti v naslednjem programskem obdobju. Hvala lepa. Merci beaucoup, notre collègue Ferkainen. Euh, Hvala lepa, gospod Katajnen. Thank you very much and uh, thank you, Madam Ivanova. Hvala in hvala, gospe Ivanovi. Zelo zanimivo je bilo prisluhniti vašem besedam. Sedaj pa, če dovolite, bom vprašanje zastavil v finščini. Rova Ivanova, toivit, tuotitte mielenkiintoisen raportin, olen itse asiassa käynyt sen läpi te. Gospa Ivanova, Zelo zanimivo poročilo ste podali, veliko zanimivih informacij je vsebovalo, ki jih potrebujemo. Povez, povezane so bile s prihodno kohezijsko politiko, vendar pa obstaja še nekaj, kar je zelo pomembno. Govorili ste tudi o izkušnjah iz preteklosti. Zelo pomembno je, da se tudi učinek kohezijske politike kaže v čim boljših podob, eh, podatkih in da se o njih tudi obvešča. Kakšnih dvajset držav članic je, ki iz strukturne politike dobijo 20 evrov na osebo na leto, druge države pa prejmejo 120 ali pa še več na leto. Zanimivo bi bilo vedeti, kakšen je učinek teh sredstev na različne regije, na različne regije NUC, NUC 2, eh, regije NUC 3 in tudi dobro bi bilo vedeti, kakšna situacija v regijah z različno intenziteto podpore? Kakšen je učinek torej na tiste regije, ki prejmejo več sredstev in manj sredstev? Verjetno obstajajo določeni časovni nizi, ki to lahko podprejo. Gospa Zanovska. Dziękuję bardzo. Ja chciałam również e, przechylić się do tych słów i podziękować za. Hvala lepa. Tudi jaz bi se zahvalila za to zelo natančno predstavitev in številne podatke, ki ste nam jih podali. Vsekakor zadeva to zelo podro, pomembno področje programe in kohezijsko politiko in tukaj je sodelovanje z našim odborom zelo, velik, zelo pomembno, kot ste povedali tudi sami, gospod predsednik, pri pripravi današnje seje kar se mene tiče, je pomembnega še nekaj drugega, namreč poenostavitev kontrolnih nadzornih načel, pa tudi prožnost. V primerjavi z prejšnjim obdobjem, programskim obdobjem in tudi z prihodnjem. To je zelo pomembno za države članice. Statistične napake seveda imamo v državah članicah, kjer se sredstva porabljajo in z njimi naj bi se dosegali določeni cilji, ki bi izboljševali življenje ljudi. Zato je zelo pomembno, da imamo natančne podatke eh, in eh, to je pomembno tudi za naše sodelovanje v prihodnih letih, tako da bo kohezijska politika lahko še bolje racionalizirana in izkoriščena. Torej, zahvaljujem se vam za to, kar ste povedali in uh, priznavam pomen. Hvala na kolegu Jan Olbajt. Hvala lepa, gospod Jan Olbrajt ima naslednjo besedo. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Tri vprašanja bi imel. Eno zadeva preteklost, dve pa prihodnost. Kar zadeva preteklost. To, kar bo zbudilo radovednost odborov v uh, proračun, bo stopnja napak. To je zelo pomembna informacija za nas. Kaj se je zgodilo, da je sedaj stopnja napak više kot lani? Če to povežemo z informacijami direktorja Lemetra, ki pravi, da je stopnja izvajanja zelo nizka, to, kar je bilo v, enem, v našem odboru enkrat povedano, torej, če te dve informaciji povežemo, nizka implementacija in višja stopnja napake, potem se treba vprašati, kaj se dogaja, kajti to je pomembno za našo prihodno razpravo o kohezijski politiki. V predstavitvi ste prav tako so postavljali preteklost in prihodnost, kar je za računsko sodišče zelo zanimivo. Ampak, kar zadeva prihodnost, je dokaj zanimivo, da podatke, ki ste nam jih predstavili, ki se nanašajo na morebitne reze v kohezijski politiki v državah članicah, ti, te številke niso enake, kot nam jih je predstavila komisija maja 2018. Naprimer, za mojo uh, Pol, eh, državo Polsko je bilo predstavljeno strani komisije minus 23 odstotkov, vi pa ste govorili o minus 19 odstotkih. Morda se moti, morda eh, nisem dobro videl, ampak morda se pa je po drugi strani nekaj med letoma 2018 in 2019 spremenilo. Ampak pomembno je zato, da bomo spremenili to filozofijo sprememb, kajti tukaj ne gre za reze, gre za spreminjanje kohezijske politike in to je očitno. Pa še zadnje vprašanje. Res me zanima, kako bi vi kot računsko sodišče želelo primerjati učinke kohezijske politike s prioritetami Evropske unije, če teh ni imamo. Pa s tem vas ne provociram, ampak morda bo eno od prednostnih nalog matematična koncentracija, kajti nimamo evropske strategije, imamo pa koncentracijo oziroma sredotočenost na teme. Rekli ste, da nas kot računske sodišče obveščate, da strategija sploh ne obstaja. Torej, za mene kot poročevalca o VFO to pomeni, da bo strategija rezultat VFO. Torej, bo VFO strategija, ne bo VFO rezultat strategije. Imeli bomo torej strategijo, ko bomo videli številke. Torej, moje vprašanje je, kako bi se želeli tukaj ravnati v prihodnje. Hvala lepa. Vprašanje Jana Olbrihta je zelo zanimivo. Tudi o tem naj bi namreč razpravljali med kolegi in dejansko je bilo za nas tudi zanimivo slišati, da računsko sodišče pravi, da nima strateške vizije. O tem smo razpravljali tudi včeraj in zato je to vprašanje res na mestu. In sicer ali tematski cilji predstavljajo neko strateško vizijo. Torej, o tem bomo tudi morali med seboj razpravljati, saj vse to. Uh, napeljuje na okvir splošne uredbe in tu se sprašujemo, ali ta dejansko odseva neko strate, eh, strateško politično vizijo. No, mogo, rekel pa bi, da verjetno ni nobena druga politika izpostavljena tolikšnemu vrednotenju kot regionalna politika. Približno 9000 pokazateljev imamo za regionalno politiko, ki omogočajo njeno vrednotanje. Gre torej za politiko, ki je zelo podvržena nadzoru za to, da bi lahko ugotovili, ali je res uspešna ali ne. Seveda pa bi lahko regionalni politiki tudi marsikaj očitali in tudi to ste povedali in sicer očitki, ki izhajajo iz nezadostnosti drugih politik, ki niso dovolj koherentne, kot naprimer okoljska ali politika za sposlovanja. In dejansko je to napaka, da nismo uvedli večje usklajenosti med evropske politike. Potem pa imam še eno vprašanje. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem, da bi zagotovili čim boljše sodelovanje med eh, Eurojustom, eh, Europolom, eh, Evropskim državnim tožilcem, Evropskim sodiščem, eh, OLAFom in vse to sprašujem zato, ker smo tudi mi vključeni v pogajanja s svetom in pogosto eh, se pojavljajo različni pristopi glede vloge evropskega tožilca ehm, v povezavi s kohezijsko politiko. No, pogosto je bilo to omenjeno v različnih prispevkih in mogoče bi zato zdaj na hitro dal besedo predstavniku Evropske komisije, potem pa eh, vam bom dal besedo, da boste odgovorili. Izvolite. Um, Hvala, gospod predsedojoči. Hvala lepa tudi sodišču in gospe Ivanovi za so njeno predstavitev. Zakaj je stopnja napak višja, to bo morala vprašati kolege. Mislim, da je gospod Olbricht med drugimi zastavil to vprašanje in gospod Lotar Vust z revizijskega oddelka eh, GD Regio ima verjetno več informacij, s katerimi bo lahko odgovoril na to vprašanje. Jaz bom zelo kratek. Omenjala se je ekohezija in to je za nas eh, zelo pomemben element predloga. Menimo, da bi morala biti izmenjava pod vseh podatkov v prihodnje elektronska. Menimo, da bo to bistveno zmanjšalo administrativno breme za upravičence in če je potrebno, bomo tukaj pripravljeni sklepati dogovore so zakonodajalcev, kajti razumemo, da je tukaj problem bolj v svetu, ne pa v parlamentu. Pri tem, da iščemo načine, kako bi lahko uh, upravitelji programov pomagali upravičencem, ne le s tem, da pospešujejo elektronsko izmenjavo podatkov, temveč tudi s tem, da jim pomagajo pri digitalizaciji teh podatkov, če je potrebno. Torej, to se nam zdi zelo pomembno, kot sem že dejal, kajti menimo, da lahko to bistveno prispeva k zmanjšanju upravnega bremena. Potem pa zelo se strinjamo tukaj z gospod Krel, da trenutna različica uh, ref, eh, rezerve za uspešnost, da je zelo mehanična, ni dovolj inteligentna. Gre za to, da se sredstva preusmerijo, če se določeni cilji ne dosežajo. To je bilo rečeno že pred leti in včasih se to dogaja izven nadzora upraviteljev programov. In zato se nam je zdelo, da bi trenutno rezervo za uspešnost lahko izboljšali, obdržali, ker bomo imeli umestni pregled in potem. Uh, ob tem upeljali določeno prožnost. Kajti v trenutnem programskem obdobju smo videli prav tako, da ko je prišlo do migracijske krize, je bil vas denar programiran eh, in nismo imeli možnosti, da bi s kohezijskimi sredstvi obravnavali te velike izzive. Menimo, da je to velika napaka, zato bi si morali dopustiti določeno prožnost, ob tem, ko se seveda eh, spoštuje in eh, misli na stabilnost, ki je potrebna tudi za dolgoročne načrte. Ampak neka mera prožnosti pa je prav tako potrebna. In ne na zadnje, če se dotaknem še poenostavitve, menimo, da je največji problem kohezijske politike dan danes ta, da je tako zapletena. Zato smo predlagali 80 ukrepov za poenostavitev in to, kar me trenutno skrbi, je v bistveno večji meri to, da bodo ti ukrepi v razpravi razvodeneli.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 sedaj pa bo računsko sodišče odgovorilo na vsa ta vprašanja. Prosim, gospa, beseda je vaša. Uh, Hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci, mislim, da lahko tudi odgovorim na tisto vprašanje, za katerega komisija ni imela časa, kajti odgovor je bolj ali manj enak. In zelo pomembno vprašanje se zastavi gospod Olbrit, ki se pravzaprav lepo navezuje tudi na vprašanje, Eh, ki je bilo zastavljeno kot prvo lani, je bil, bila stopnja napak tri, letos pa je pet odstotkov. Vprašanje je bilo, zakaj je ta stopnja napak zdaj večja. In to je dobro vprašanje. Tri razlogi so za to. Kot prvo, bi rekla tako. Ni res, da imamo letos nenavadno stopnjo napak napake, temveč je bolj res, da je bila lani stopnja napake nenavadno nizka. Zakaj? Ker smo imeli število plačil zelo nizko. Ker je bilo število plačil zelo nizko, samo 8 milijard izdatkov je bilo lani, letos pa imamo več kot 23 milijard plačil ki se preverjajo. Običajno, če je plačil manj, je tudi tvegan malo manj eh, in zato je tudi stopnja napak manjša. In v lanskem vzorcu je bilo tudi veliko finančnih instrumentov v vzorcu in tudi to je bil razlog za nižjo stopnjo napak. Letos pa je bilo tipov napak več, kot sem pojasnila že prej, bilo je več neopravičenih projektov, neopravičenih izdatkov, težave z javnimi naročili glede <laughs> na več kot 23 milijard evrov, ki so se preverjale, tako da je tudi stopnja napak zaradi tega višja. In teh pet odstotkov bi morali pravzaprav pri, primerjati z letom predlani, ko smo imeli stopnjo napak na ravni 4,8 odstotkov, kar je bolj primerljivo. To vsekakor ni pozitivno, pa, vendar pa je to nekaj bolj, nek bolj um, običajen trend, trend kot pa če bi te številke primerjali z lanskimi tremi odstotki. In vedela sem, da bomo morali razlagati, zakaj je ta stopnja sedaj višja, ampak kot sem pojasnila, razlog tiči v nižjem znesku izdatkov. Začenjam torej pri zadnjem vprašanju, pri vprašanju gospoda Olbrihta, ki je spraševal po razlikah v dodelitvah. Tukaj ne bi bila tako zaskrbljena. Te informacije smo predstavili takrat, ko smo jih imeli, takrat, ko je bil dokument objavljen. Seveda so se stvari zatem še spreminjale, ampak glavna zamisel tega pregleda je, da pokažemo filozofijo dodelitev, da preučimo preglednost procesa, ne pa da dejansko dajemo zelo točne številke. Nismo imeli časa in orodij, da bi primerjali v posameznih državah članicah. To tudi ni bil namen. Namen je bil bolj filozofski, da se pojasni pomen procesa pred dodelitev, da se pojasni berlinsko formulo in da se tudi pokaže, da se je preglednost izboljšala, vendar pa, da je zapletenost še vedno precejšna. To je glavno sporočilo, ne pa toliko, da so se številke medtem spremenile zaradi različnega časa objave. Potem pa, kar zadeva vaše vprašanje o strategiji, ja, tudi meni se zdi to najpomembnejše vprašanje in hvala lepa za to provokacijo ne morem reči več, kot sem rekla, pa tudi ne želim biti politična, kajti Evropsko sodišče ni politični organ. Mi podajamo samo dejstva, seveda, dajemo tudi strokovne presoje in priporočila, vendar pa, kar se tiče politične odločitve in razprave, te so prepuščene vam in upam, da bodo naši dokumenti pomagali vam pri spremljanju političnih odločitev. Dejstvo pa je, da ni, ne obstaja strategija, kot bi jo lahko primerjali strategijo EU 2020. To je tisto, kar pravimo. Ne pravimo, da tema, da ni neke tematske koncentracije. Seveda v uredbi CPR obstajajo določene številke in opredeljeni cili, ampak ko mojo službo in komisijo večkrat prosim, naj nam pokažejo, kje je nek koherenten, celovit dokument, ki je primerljiv s strategijo EU 2020, potem so me pravzaprav usmerili na deklaracijo iz Bratislave in Rima. Ta dokumenta pač žal nista primerljiva. Pri enem gre za dokument na eni strani, drug dokument pa ima dve ali morda tri strani, vsekakor pa tega ne morete primerjati z strategijo, iz katere morajo izhajati merljivi cilji, stopnja zaposlenosti, cilji, ki naj bi se dosegli, konkretni, oštevilčeni cilji. Če teh nimate, potem bo seveda kasneje veliko težje vedeli, ali ste nekaj dosegli, če tega ne merite v primerjavi z prvotnim ciljem in strategijo, ki jo imate. To je moj odgovor in žal mi je, da ne morem biti konkretnejša. Zdaj pa, če se vrnem še gospe Krel. Mislim, da sem vprašanje o stopni napak um, odgovorila, torej gov, eh, povedala sem, zakaj ni tri odstotna, temveč da je višja, pet odstotna, kar zadeva predloge komisije. Ja, zagotavljamo tam mnenja, kadar uh, nas za njih prosijo, upamo, da so korisna odločevalcem, še zlasti, kadar uh, jih uspemo posredovati pravočasno, uh, za pogajalski proces. Tako da upam, da bo naše mnenje o CPR korisno, če tudi je nekoliko staro. Upam, da bo lahko v pomoč, kar zadeva umestni pregled in neko skupno polje. Se strinjam z gospod Krel glede tega, da moramo tukaj iskati ravnotežje, pa tudi ravnotežje med poenostavitvami in nadzorom. To je tema, ki jo vedno znova izpostavljamo in menimo, da je treba najti pravo ravnovesje. zakaj uspešnost ni bila označena z rdečo. Če boste vprašali komisijo, imamo samo dva stebra, ki sta obarvana rdeče, pa se jim zdi še vedno preveč. In ko smo preučili vsa, vse odgovore strani komisije in vse ukrepe, ki so bili storjeni, smo potem menili, da bi v tej fazi eh, rezervi lahko dali oceno rumeno. Seveda pa obstaja možnost za izboljšave, to vedno obstaja. Eh, zahvaljujem pa se tudi za prijazne besede gospoda Novakova, ki pravi, da je naše delo koristno. Če tudi ste našli določena pozitivna sporočila, pa mi kot eh, računsko sodišče nismo zagovorni kohezijske politike. Prosim, ne razumite tega napak. Mi smo tu, da predstavimo objektivno sliko in objektiven pregled dejstev, kakršna so predstavimo, kje, kje vidimo pomankljivosti in tudi povemo, kje se nam zdijo. Da, kjer se nam zdi, da je prišlo do pozitivnih izboljšav. In to je pravzaprav pomembno vedeti, da se tukaj sedaj bolj osredotočamo na izboljšave, vendar pa ob enem ne smemo pozabiti na težave iz preteklosti. Stopnja napake je še vedno previsoka, še vedno presega 2 odstotka. Kljub temu pa smo seveda dosegli veliko napredka iz obdobja 2000 do 2007, ko je bila stopnja napak na področju kohezije 11 ali pa 7 odstotkov, zdaj se je znižala, vendar pa je še vedno nad dvema odstotkoma, kar je prak, ki je za nas veljaven. Torej, dela je še dovolj kar zadeva učinke in rezultate kohezije, pa dobre podatke, pomen dobrih podatkov, mislim, da je vprašanje gospoda Pekarajnena zelo uh, pomembno. Glede kakovosti podatkov, tukaj se v veliki meri zanašamo na komisijo, še zlasti v, v, ne, v kontekstu novega pristopa, ki se ga lotevamo. Če se ne moremo zanesti na podatke in na merjenje dela drugih, potem s tem novim pristopom ne bomo daleč prišli. To je zelo pomembno. Torej, temeljni so dobri podatki, vendar, če nimate dobrih kazalnikov, potem rezultatov ni mogoče meriti. In zato se potem vračamo k štirim vodilnim načelom našega opomnika. Glede poenostavitev, mislim, da sem to že elaborirala, pa tudi točne podatke je omenjala gospa Vuzanovska. Z vami se posem strinjam. Da, moramo biti sposobni merjati prave stvari s pravimi kazalniki in da ne izvajamo ponestavitev samo zaradi ponestavitev samih, temveč da mora biti to nekako vodeno s smislom, z nekim pomenom in da morajo biti ti pristopi uravnoteženi. Pa še vaše vprašanje, gospod, gospod predsedujoči, kar zadeva Uh, urad uh, državnega tožilca. O tem ne morem povedati več, dokler ne bo uh, urad izpopolnjen z vsemi položaji, ampak stike smo že vzpostavili, tudi predstavitev v Luksemburgu smo že opravili pri njihovi službi o tem, kako pričakujejo, da bo organizirano njihovo delo. Mi pa smo seveda odprti in želimo z njimi sodelovati, tako kot tudi z uh, uradom za boj proti goljofijam. Mi kot sodišče seveda ne sodelujemo pri preiskavah, Eh, in pri goljofijah, kajti tukaj so pristojnosti zelo razmajene, namreč eh, devet primerov smo letos našli, ki se nanašajo na Olaf in Olaf je tisti potem, ki je pristojen za eh, preiskave. Ko pa mi prepoznamo takšne primere, torej mi ne sprožimo postopkov, temveč jih takoj posredujemo Olafu in z njimi zelo dobro sodelujemo prepričana sem, da bo tako ostalo tudi in tako tudi z novim uradom državnega tožilca. Upam, da sem odgovorila bolj ali manj na vsa vprašanja in se vam znova zahvaljujem za, odločiln, za odlično vprašanje, ki so mi bila v navdih. Euh, Hvala lepa za zelo natančne odgovore in za zelo plodno razpravo danes do povdne. Hvala lepa tudi kolegom za njihova vprašanja, ki so bila visoko kakovostna. Upam, da se bomo kmalo spet dobili in nadaljevali z našim delom. Hvala lepa še enkrat. Ko sedaj pa krajši odmor, minutni odmor, da bomo zamenjali naše goste. Sedaj bomo dobili, in to je pomemben trenutek za naš odbor, sestanek našega odbora danes do povdne. Sestali se bomo s predsednikom Evropskega odbora regije, gospodom Karlom Heinzom Lambercom. Thank you. Tako, nadaljujemo z našim dnevnim redom. Z velikim veseljem lahko pozdravimo danes gospoda Karl-Heinza Lamberca, predsednika od Evropskega odbora regij. Odnosi med našim odborom in odborom regij so že zelo dolgo zelo tesni. Dobro delovanje evropskih institucij je pomembno potrebno pa je imeti tudi čas za grajene kakovosti odnosov med našim odborom in odborom Rigi. Dragi Karl, v Palermo si dejal, da se ne bomo več ločili. In moram reči, da sem zelo cenil teden regi, vlogo, ki jo je odigral odbor regi in ki ste jo namenili vsem našim poslankam in poslancem, tudi meni. V imenu poslancev in poslank našega odbora ti želim povedati, da smo zelo, zelo cenili delo, ki ste ga upravljali in ki ga odbor regi še upravlja in ki ga upravljaš tudi ti na čelu odbora regi zelo neto si se boril za kohezijo in tudi za zavezništvo, ki ste ga spodbudili, preden začnemo velika pogajanja o večletnem finančnem okviru in različnih skladih in projektih. To pomeni velik uspeh, ta, ti programi so pomenili velik uspeh za vse regije v Evropski uniji. To je za nas zelo koristno. V našem skupnem boju ki ga vodimo trenutno, zato da branimo kohezijsko politiko in ustrezni proračun za kohezijsko politiko. V okviru tedna regi smo vse čas zagovarjali to, pozivali države članice, da naj ne žrtvujejo tradicionalnih politik, da naj ne žrtvujejo še prav posebno regionalne politike, regionalno politiko zelo potrebujemo po vsej Evropi. Mi, tukaj v Evropskem parlamentu, pa seveda veliko pričakujemo tudi od odbora regij, od aktivne vloge odbora regij, ki jo člani odbora regij dejansko prevzemajo, ko pri državah članicah posredujejo o tem zelo pomembnem trenutku na začetku pogajanj o regiji prihod v večletnem finančnem okviru. Dragi Karl-Heinz Lamberts, sedaj pa dobite besedo za 15-20 minut, da nam boste predstavili razmislek, vaš razmislek o kohezijski politiki, kako jo obraniti, morda pa tudi še o ključnem elementu, ki ga moramo obraniti v pogajanjih, to bo stila komisija. Tukaj gre seveda za večletni finančni okvir in za različne sklade. vsem soporočevalcem in poročevalcem, kateri različni skladov sem to že dejal, poznamo kakovost dela poročevalca odbora regi glede celotne zakonodaje, ki je povezana s tem. In kar največ moramo potegniti iz tega in zagoditi kar najboljše sodelovanje med temi pogajanji. Zato bomo morali sodelovati. Potem pa seveda imamo tudi še no, odprta vprašanja, ki, ki se pojavljajo. Naprimer, kar se tiče tranzicijskih regij, regij, ki izhajajo uh, iz svoje karbonizacije. To ste že predstavili in to je seveda tudi navdih za naš odbor. Sedaj, ko Evropska komisija želi pomagati pri našem delu so zakonodajalce. Besedo imate za 15 do 20 minut, vsi bomo pozorno prisluhnili vašim besedam. Dragi predsednik, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, gospe in gospodje. Najprej, gospod predsednik, se vam želim zahvaliti, da ste me povabili, da se lahko danes tukaj pogovarjamo o tem. Ne samo o zapuščini odličnega sodelovanja v preteklosti, to ste že omenili, med vašim odborom in odborom regij in njegovo komisijo Koter, še prav posebno. Še prav posebno pa sedaj tudi novo sodelovanje, ki je še zelo mlado, ki pa bo zelo intenzivno in plodno. Kot predsednik odbora za regionalni razvoj ste se odpravili na prvi obisk na enega od dogodkov, ki ga organizira Zavezništvo za kohezijo odbora regije. In to pomeni, da cenite to delo. To so cenili tudi naši člani, pa tudi vse regije in mesta, ki sodelujejo v tem zavezništvu. Danes je bolj pomembno kot kadarkoli sodelovati. Predvsem zato, ker branimo skupne cilje. Glede na predstavnike držav članic, ki so včasih bolj malo evropsko ambiciozni, nimajo pravih evropskih ambicij, po drugi strani pa tudi zato, ker se moramo soočati z veliko izzivi, s katerimi se Evropa danes sooča. To je tudi smisel našega delovanja, da zadostimo skrbim in pomislekom naših državljanov in izboljšamo njihovo življenje. Veliko je teh izzivov in jih tudi dobro poznamo. Vedno večje neenakosti, podnebne spremembe, vedno manj bioraznovrstnosti, migracijski tokovi ali pa tudi varnostno vprašanje. Ko smo soočeni s temi izzivi, ker smo soočeni s temi izzivi, je izvoljena predsednica Ursula von der Leyen že predlagale nekaj predlogov, to vsi poznamo. In mislim, da so ti predlogi dobri. Prednostne naloge so dobre, ampak seveda moramo videti, kako jih bomo začeli izvajati. Dobro, ne bomo terminološki, to je tudi lahko zanimivo, ampak to ni tako pomembno. Široko soglasje glede teh ciljev, ki vlada, je tudi dober začetek. Dobro, to, te cilje torej poznamo, vsi jih delimo. Ko pa govorimo o sredstvih, se pa stvari zaostrijo. Takoj, ko govorimo o denarju, je konec prijateljstva, tako pravi star pregovor. Razlike niso samo politične. 10. oktobra je Evropski parlament veliko večino eh, oprostite, sprejel resolucijo za prihodni večletni finančni okvir in jasno zahtevamo ustrezna sredstva. 1,3 odstotka BNP predstavlja ta proračun Evropske unije 27 terice in to so podprle vse velike politične skupine in to se mi zdi zelo pomembno. Danes pa je tisto, kar predstavlja težava solidarnost med državami članicami. Veliko izmed nas ne pozna prave logike tega, da bi nacionalizirali in ne imeli več pravega evropskega značaja. To bi lahko bilo usodno in to je še prav posebno nevarno. Vsakokrat, ko je komisar Oettinger najprej razložil pomen cene skodelice kave na dan, ki jo vsak državljan nameni za delovanje EU. Vsakokrat sem cenil to argumentacijo, ko je tudi dejal, da ko govorimo o tistih, ki prispevajo denar in prejemnikih, da je to nekaj, kar ni več nekaj, kar ustreza realnosti in to tudi ne ustreza tisti pravi evropski politiki, da bi naj torej delovali solidarnost na upric vseh držav članic. Vsekakor, pa je obramba nacionalnih interesov dan danes realnost, je pa to seveda v nasprotju časih z evropskimi interesi. Dan danes ni več možno samo identificirati neto plačnic in neto prejemnikov, to sem že dejal, prav tako je tudi nemogoče kvantificirati za vsako od držav članic, koliko njihovem dobremu delovanju prispeva delovanje satelitskih sistemov, čezmerni prometni sistem, naprimer, ali pa tudi tudi nadzor na južnih zonalnih mejah. Med bolgarskim predsedstvom smo slišali tudi o velikem projektu izgradnje podzemne železnice v Sofiji, torej so financirala tudi EU. Potem smo imeli seznam vseh tistih, ki so bili prejemniki sredstev. Tukaj je bilo kar nekaj turških podjetij, predvsem nemških in tudi druga. To je tista resničnost EU dan danes. In mislim, da moramo iz tega potegniti ustrezne zaključke. Odbor regije je zaveznik Evropskega parlamenta, da bi imeli ustrezen proračun tak, ki bo ustrezal dejavnostim EU in še prav posebno tak, ki ga je opredelil predsednik, predsednica, izvoljena predsednica, ko se predstavlja tukaj v Evropskem parlamentu. Novi izzivi zahtevajo nove vire, tudi lastne vire. In mislim, da je to tudi prava rešitev. Potrebno je spremeniti aktualni sistem financiranja, če želimo iziti iz te razprave, in dobiti tudi lastne vire. Mislim, da moramo iti v tej smeri lastnih virov, seveda pa to ni enostavno. Čeprav se je skupina modrcev pripravila odlično poročilo. Skupina strokovnjakov se pri nas vedno imenuje skupina visokih strokovnjakov, nikoli nisem videl česa drugega. To je precej zanimivo. Moramo pa seveda uporabiti tudi njihove zaključke in posledično prilagoditi naše delovanje. Torej, potrebujemo ob pravem času odločitev o novem večjem finančnem okviru, ampak ne za vsako ceno. Če bojo ambicije preniske, potem sem prepričan, da bo naš odbor regi gotovo na vaši strani v vašem boju, ko boste želeli spremeniti raven sredstev, jih dvigniti. Hitrost in učinkovitost ne gre sta vedno skupaj. Če hočemo stvari narediti na dober način, moramo včasih tudi nekoliko počakati. Za pol milijardo ljudi potrebujemo ustrezna sredstva. Potrebujemo pa tudi določene naložbe. Torej, potrebujemo ustrezne računovodske standarde. In morda je to tista ključna težava ko govorimo o finančnih sredstvih. Pogosto govorimo o finančnih instrumentih, včasih kar nekako čudežno, da bodo ti razrešili vse in bomo tako našli dostop do finančnih instrumentov. Ampak v bistvu pozabljamo, da gre tukaj za to, seveda, da moramo vse skupaj strezno zgraditi. Če je celotna kombinacija dobra, potem se bo vse ujemalo. Potem pa imamo še tretji element, ki se mi zdi tudi ključnega pomena in obor se dolgo časa že bori za to. In tu vidimo, da se to nekoliko razvija, že kar nekaj časa. Včasih je to bil velik tabu med odločevalci Evropske unije. To je način, kako se izvaja pak za stabilnost in rast pakt za stabilnost, kar se tiče avtoriziranega eh, primankljaja in dolga, pa tudi še prav posebno kombinacije z računovodskim sistemom, ki je po mojem mnenju proti ekonomski. Kaj ti države članice ne morejo kot drugi podjetniki amortizirati svojih investicij, to je nekaj, kar ne more delovati. da bi to razumeli, moramo že kar iskati Nobelovo nagrado za ekonomijo. Torej, potrebno je določene stvari postaviti pod vprašanje in mislim, da je rešitev za naše težave, vsaj delno, tudi v tem, da bi te tri elemente lahko drugače povezali. Upam, to je moja hipoteza, da nam bo to uspelo. Skrajni čas je, da javne naložbe niso več smatrane za navarno za naše ekonomije. Mislim, da moramo te naložbe imeti za potrebne, zato da podpremo razvoj v Evropi. Gospe in gospodje, poslanke in poslanci v Evropskem parlamentu, to, kar je predlagala Evropska komisija kot prednostne naloge, da bi to izvedli, potrebujemo srezna sredstva. Prav tako pa potrebujemo dobre metode. Zame je to kohezijska politika. To je metoda, ki pomeni tesno sodelovanje med vsemi ravnmi upravljanja v našem odboru Riki, da boste presenečeni, smo razlagali vsem tisti, ki so želeli slišati, pa tudi tisti, ki ne, da je ta večravenski sistem, evropski, nacionalni in raven teritorijalnih skupnosti, zelo veliko regijami in mestnimi skupnostmi, pa tudi še v mestnimi skupnostmi ravni v državah članicah zelo pomemben. Ta metoda dovoljuje vzemeljski pristop in lahko diferenciramo cilje Evropske unije glede na želje državljanov v svojih vseh mestih, tudi na podeželju, torej tam, kjer živijo. Ta zmožnost sodelovanja s civilno družbo, da bi vključili državljane v sodelovanje s premjerom odločitev, je tista, ki nas zanima. Sedaj pa se torej osredotočamo na prednostne naloge gospe von der Leyen. Najprej zeleni dogovor, Green Deal. Naj spomnim, da je največji evropski program v prid ekološki tranziciji, to ni program Life ali tudi ne obzorje 2020, ampak kohezijska politika. To je največji program več kot 100 milijard evrov med 2014 in 2020 v krožno gospodarstvo in 85 odstotkov investicij, ki se osredotočajo na podnebne spremembe in ekologijo. To je tisto, kjer se ustvarja zelena ekonomija jutrišnjega dne, ko ščitimo bioraznovrstnost in ko uvajamo energetski prehod. Več kot 800 tisoč gospodinstv je bilo obnovljenih in kohezijska politika je vsekakor nekaj, kar mora tudi zahtevati solidarnost. Sveda, služimo državljanom in to je, torej, kohezijska politika je tista, ki je investirala več kot 110 milijard evrov v digitalne storitve za to, da bi pomagali tudi MSP-em. Prav tako je Evropski socialni sklad tisti, ki je omogočil 8,9 milijard milijonov ljudi in dobiti boljše kvalifikacije, in 7,4 milijonov ljudi je pomagal najti zaposlitev. Za Evropo, ki bo prilagojena digitalni dobi, je 20 milijard evrov, ki jih investiramo v tehnologijo komunikacije in informacijske tehnologije med 14 in 20 zelo pomembno. Za upravljanje z migracijskimi tokovi pa so spet teritorijalne skupnosti tiste, ki pomaga kohezijska politika, tiste, ki morajo v prvi vrsti pomagati in se soočiti s prišleki. Morda nepričakovano je to, da ko govorimo o Evropi, ki je vedno močnejša, globalno gledano, pa kohezijska politika nima prave vloge, pa bi morala imeti vedno pomembnejšo. In to je tudi v dokumentu o refleksiji, ki je bil objavljen maja 2017 strani Evropske komisije. Kohezijska politika je dovolila specializacijo na pameten način in industrializacijo, oprostite, digitalizacijo industrije v Evropski uniji. To krepi konkurenčnost globalno gledano naših ekonomij in mislim, da si moramo v Evropi prizadevati, da bi še vseeno utrdili ta pojem industrijske politike v EU. To pa seveda zadeva tudi niže teritorijalne skupnosti, teritorijalne ravni. Prav tako kohezijska politika igra aktivno vlogo na drugih področjih. To je edina politika, ki jo imamo in to je tudi zapisano v zakonodaji, da mora ustvarjati sodelovanje med različnimi ravni upravljanja. Tako lahko bolj vključujemo državljane v evropsko politiko in dovolite mi, da dodam tole. Mislim, da se moramo boriti in se zauzemati zelo odločno proti vsem poskusom fleksibiliziranja, omejevanja tega pristopa na več ravneh. Tudi kar se tiče partnerskih sporozumov. Nekako države so vedno somničave, kar se tiče nižjih ravni in želijo centralizirati celo tiste zadeve, ki se boljše rešujejo na nižjih ravneh, decentralizirano. Zaradi vseh teh razlogov Evropske barige zelo podpiram vaše delo in prizadevanja za podporo kohezijski politiki, ki je temelj za evropsko solidarnost in mislim, da lahko realno rečem, da je to pravi DNK naše EU. Ne želim iti v tehnične podrobnosti tega, zakaj se zauzemamo, nasplošno pa lahko povem, da odbor za regionalni razvoj podpira stališča v veliki meri, ki so taka kot stališče našega odbora regije. To je odlično sodelovanje, imamo tudi skupne poročevalce v političnih skupinah sekretarati, kar se tiče zakonodajnih prelogov, ki se dotikajo kohezijskih vprašanj. To je pozitivno in to je pomembno za politično koherenco med dvema organoma, med vami in nami. To je logistični izziv, za vas gotovo prednosten, za nas pa tudi saj moramo biti pripravljeni ravno v pravem času, just in time. Ko prevzemamo te torej, evropske funkcije. Mislim, da je to torej en, en od zelo pozitivnih elementov. Potrebno je ohraniti načelo partnerstva in upravljanja na več ravneh. Zelo smo proti spremembi šestega člena. Kar se tiče splošnih določb, ko sem to že omenil pred nekaj trenutki. Prav tako mora partnerstvo torej ostati obvezujoče med državami članicami. Svet želi v imenu določenih instrumentov spremeniti način delovanja. Vendar pa ta, ti teritorijalni instrumenti so v državah članicah zelo pomembni. In moramo zagotoviti ustrezno porabo vseh skladov za izvajanje teritorijalne kohezije in kohezijske politike na splošno. Prav tako si ne želimo preniskega proračuna za regionalno in teritorijalno sodelovanje v EU. Kar se tiče nagdanje strukture skladov, moramo 3 odstotke kohezijskih skladov nameniti tem prednostnim nalogam, ki jih je omenil tudi odbor regije. Pomembno bi bilo za naš odbor, da nadaljujemo z intenzivnim delom, sodelovanjem z vami, glede vseh teh tem in na dvoregi in poročavci so pripravljeni. Sodelujte pri tem, če lahko sodelujete pri, če bomo lahko sodelovali pri nadaljnih razpravah odbora za regionalni zvoj, bo to pomenilo zelo pozitivno noto za naše sodelovanje. Naj pa končam z nečim, kar pogosto zapostavljamo, pa vseeno je to ključnega pomena, namreč lokalno in regionalno ravnjo in komunikacijo na tej ravni. Med tednom regij in mest oktobra, prejšnji mesec, smo povabili veliko ljudi in 80% politike in komunikacije so dejali ljudje. Ne bom sedaj govoril točno o odstotkih, ampak brez komunikacije politika ne more biti resnično uspešna. Ne vem, ali je ta gost pretiraval, ampak vseeno je celoti zelo pomembne teme. Zato v Bauru regiji jemljemo to temo zelo resno in tudi zato smo ustvarili skupaj z velikimi organizacijami Evropske unije, Združenim mest in eh, vasi, zavežnjstvo za koherenco. Več kot 12 tisoč posamečnih podpisnikov imamo, več kot 130 evropskih regij, tudi veliko mest. Imamo tudi partnerje, ki so zelo, zelo nenavadni, kot naprimer nekega ne je UEFA potrkala na naša vrata, da bi to podpisala. Dobro, lahko se pogovarjamo, ali je profesionalni gomet spada v to, ampak šport na splošno in nogomet še prav posebno igrata zelo pomembno vlogo, tudi kar se tiče socialne kohezije. In želeli bi v tem kontekstu izpostaviti, da po vsake Evropske nogometne prvenstvo, zagotavljamo tudi določena sredstva, 600 milijonov evrov ta namen, ampak dobro, to je drugo vprašanje. Gospod predsednik, sami in zahvalil sem se vam že in se vam še, ste popisali to izjavo zavezništva za kohezijo. Vsem tistim, ki bi želeli slediti vašemu vzoru, predlagam, da to storite. Kot veste, takšno je življenje. Smo predvideli tudi možnost podpisa tega pri nas v odboru regi. To zavezništvo je nekaj zelo pomembnega. Zavezništvo je zelo uspešno. Še preden smo podali ta predlog. Ne bom šel v podrobnosti, ampak veliko stvari, ki smo se jih bili bali, glede kohezijske politike, potem tega nismo našli v besedilu komisije, v predlogih komisije in to je zelo pozitivno. Seveda pa je komisar Oettinger skušal uravnotežiti stvari, ni pa končal seveda svojega dela. Označevanje ciljev tudi bi rad povedal danes in to se nanaša na vas in naše partnerje v tem zavezništvu. Ali bi povedal torej, da bomo rezultate merili na koncu, tako kot maraton. Začeli smo pred nekaj leti in morda smo sedaj tik pred končnim sprintom. Ampak tukaj bo malo drugače od maratona, običajnega maratona, kajti pri maratonu veste, kdaj je konec lahko točno porazdite svoje moči in boste vedeli, kdaj, morate, kdaj bo konec. Tukaj pa, pa se lahko cilj premakne. In to je tista posebnost. In zato smo v odboru regiji želeli v kontekstu 25. obletnice mobilizirati vse sile, zato da se bomo še naprej borili za te cilje. Kakorkoli že, mislim, da moramo vsi storiti vse, kar je v naši moči, da bi v naslednji fazi načrtovanja kohezijska politika še naprej igrala, kot je to bilo v preteklosti, pomembno vlogo. Seveda gre za prihodne cilje in kohezijska politika ni politika preteklosti, tisti, ki to mislijo, se motijo. Kohezijska politika je zelo dobra metoda na več ravneh za soočanje z izzivi današnjega sveta in mislim, da moramo zelo trdo delati v tej smeri. Prepričati moramo vse tiste, ki še niso prepričani, da bodo najprej dosegli dober dogovor glede večletnega finančnega okvira in odbore, ki tukaj ni v prvi liniji, v prvi vrsti, ampak bomo tudi mi skušali mobilizirati ministre, predsednike države vlad, vse tiste, ki so pomembni, vemo pa tudi, da je potrebno pridobiti na našo stran tiste, ki so najbolj proti, skušali jih motivirati in prepričati in skupaj mislim, da nam bo uspelo naslednjih dnevih, mesecih, upam, da ne letih, bomo opravili pomembno delo pri tem načrtovanju, tako da bo to tista prava zgodba o uspehu, kot je bila v preteklosti za evropejce in evropejke. Hvala lepa. Monsieur le Président, je vous remercie euh, pour euh, ce plaidoyer. Hvala lepa za te uvodne besede. Hvala lepa za zauzemanje za kohezijsko politiko. Želim počastiti vaša neumorna prizadevanja, še pa posebno v tem trenutku, zato da bi pridobili kar najvišjo podporo za kohezijsko politiko. In to delo je delo, ki ga moramo upraviti v naslednjih tednih in mesecih, ki prihajajo, sicer bo prepozno odločitve, ki bodo sprejete danes, bodo imele vpliv na prihodnost in na življenje državljank in državljanov za precej let. In tudi za prihodnost kohezijske politike. Tako sedaj bomo začeli z razpravo. Besedo dobijo kolegice in kolegi. Martina Mišel, kot prva, prosim. Um, Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Karl-Heinz, wir kennen uns ja schon lange aus Hvala lepa, gospod Lambers, hvala lepa, da ste nas obvestili o tem delu, ki ga spremljam že deset let in mislim, da lahko tudi upravičeno rečem, da sem pri vas spustila svoje otroške čevlje, torej sem pravila z prvih stopnje v karieri in to delo sem zelo cenila. Omenil si nove izzive. In tudi na to, da zaradi novih izzivov je danes še toliko bolj pomembno, da sežemo in dosežemo državljane. In vaša uh, ustanova seveda preverja sklepe EU glede njihovih učinkov in tudi glede tega, kako bi lahko se bolj ravnali po potrebah. Mislim, da tako kot uh, vaša organizacija kot mi moramo vleči v isto smer. Kaj ti svet in komisija si prizadevata vedno bolj za centralizirane strukture, ki jih želita graditi, eh, kar pa eh, omejuje vlogo regij in regijskih organov. Te pa je treba, po mojem mnenju, okrepiti, zato se mi zdi, da bi potrebovali skupno stanje strategijo napram svetu in komisiji. Kajti to je velikega pomena. Vedno znova povdarjam, da se ne sme zgoditi, da bi regionalne ravni v soodločanju in vplivanju na določitve strateških ciljev bile poščene ob strani. To sem torej želela povdariti. Zdaj so mi signalizirali, da boš konec leta opustil uh, funkcijo predsednika odbora regij, zato bi izkoristila to priložnost, da tudi v imenu svoje politične skupine se zahvalim tebi zelo lepo, zelo globoko, tebi osebno za angažirano delo v interesu regij in regionalnih organov. Lepo se ti zahvaljujem in upam, da bo tudi v prihodnje regional, odbor regij našel nekega dobrega naslednika, kar bo sicer težko, kaj, ampak le tako bomo lahko še naprej učinkovito sodelovali kot danes. Hvala lepa. Merci beaucoup, euh, Martina, euh, pour le groupe socialiste, notre collègue Mesre Martin de Almagro. Hvala lepa in dober dan vsem. Prav iskreno vam čestitam, ne samo za vašo predstavitev, ampak tudi za odlično opravljeno delo na vaši funkciji vsem času, kar jo opravljate. In dejansko mi je bil vaš prispevek res zelo všeč. Tudi z osebnega vidika, Trenutno smo namreč v ključni fazi debate o večletnem finančnem okviru in pred nami so še pomembni izzivi. Res je in strenjam se z vami, da je uh, imenovanje neto plačnikov uh, gotovo ni v skladu s tem skupnim projektom, ki ga imamo v Evropski uniji. Vsekakor pa se o tem razpravlja. dobro vemo, da ima tudi euroskeptični pristop eh, hude posledice, še zlasti izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije ter razprava, ki poteka v določenih državah, eh, ki so neto plačnice. Eh, vse to povzroča napetosti in nevarnosti za prihodnost kohezijske politike. Mi se sprašujemo, kako bo ta postopek v celoti potekal, kako lahko izboljšamo dodeljevanje sredstev iz teh skladov. Sama prihajam iz države prejemnice, ki ima trenutno v številnih regijah velike težave pri eh, črpanju in uporabi sredstev iz skladov zaradi zelo zahtevnih eh, Zelo velikih zahtev Eh, pripadajočih določb in ostaja nam še veliko nedokončanih eh, tem, nedokončanih projektov, eh, naprimer poenostavljanje postopkov, financiranje, prilagajanje podnebnim spremembam, makroekonomsko pogojevanje, pa tudi še konkretnejša vprašanja, kot so potrebe določenih regij po kohezijskih skladih, ki pa morajo v bistvu prikazovati za to primankljaj pri črpanju iz kohezijskih skladov. Torej, v končni fazi inštrument, ki naj bi izboljšal življenje oseb, nas pa sili v nek začaran krok, v katerem v bistvu do teh sredstev eh, ne moremo dostopati. In zato me zanima, kakšne rešitve skušate najti za to vrstne probleme. Govori se namreč pogosto o teh eh, strukturnih skladih, kot da bi bilo možno z njimi ravnati kot z neko čarobno paličico. In uh, za države, kot je Španija in moja regija, Kastilija La Manča, uh, bi bilo pomembno imeti dejansko možnost za dostop do sredstev, zato da bomo lahko um, delovali v interesu državljanov, ki jih tudi predstavljamo. Hvala. Merci beaucoup. Stefan Bižu, pour le groupe... Stefan Bižu za skupino Renew, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Dobar dan, gospod predsednik odbora regiji. Sam sem eden od uh, eh, 60 odstotkov novih poslancev in vem, da predsedujete zelo pomembni ustanovi in uh, zato čestitam za vaš odličen prispevek, tako vsebinsko kot uh, po načinu, ki ste ga podali in hvala, da ste vse to delili z nami. Torej, omenili ste, kako zelo pomembna so evropska območja, še zlasti najbolj oddaljene regije, kako zelo pomembno je najti eh, razumno, zdravo pot pri uporabi javnih in evropskih sredstev. Govorili ste o teh naložbah kot o vzvodu za razvoj. In uh, rekel bi, da je to tudi vzvoj za ustvarjanje delovnih mest. To pa res zelo potrebujemo. Zato uh, moramo imeti spodbude za lokalne uh, inicijative, ki so pogosto zelo uh, številne in kakovoste, vendar pa se morajo uh, soočati z kompleksnostjo evropskih pravil. Veliko krat ste omenili poenostavljanje. Poenostavljanje ne pomeni. Uh, Manj kontrol, čeprav preveliko število kontrol v bistvu ubija um, konkretno delovanje. Torej, kako si vi predstavljate, da bi dejansko lahko poenostavili um, delovanje evropskih regij? Hvala. Kolega Alfonsi za skupino zelenih. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi za vaš prispevek, ki nam je omogočil, da smo videli, kako zelo so si naša stališča podobna. To je sicer znano dejstvo, mislim pa, da je tudi pomembno to vsakič znova uradno poudariti, kot ste to naredili danes. Kar se tiče teh eh, konvergenc oziroma skupnih ciljev, ki jih zasledujemo, se sprašujemo, ali ne bi bilo možno imeti tudi skupnih oziroma podobnih pristopov, torej da bi se skupaj delalo bolj v praktičnem smislu. V dokumentaciji, ki sem jo prejel, sem zasledil vaš predlog, ki se mi je zdel zelo zanimiv. In ob upoštevanju dejstva, da je gospa van der Leyen v svojem govoru omenila možnost za potrojitev proračuna za program Erasmus, eh, se je bil podan predlog, da bi imeli tudi regionalni Erasmus oziroma Erasmus regij, med regijami, ki bi ga lahko razvili na evropski ravni. In zato me zanima vaše mnenje o tem in na kakšen način bi to lahko uresničili. Hvala. Izvolite, gospod predsednik, besedo, da odgovorite na ta številna vprašanja, ki so vam bila postavljena. Hvala lepa za vaše pripombe in vaša vprašanja. Najprej se bom dotaknil tega bistvenega vprašanja glede konvergence oziroma skupnega delovanja. Ne moremo se vedno strinjati o vsem in z vsemi, vendar pa pri nekaterih temeljnih temah pa je to skupno delovanje, ta konvergenca nujna. In to lahko vidite tudi izven, širše kot samo skozi sodelovanje z odborom regiji. Naprimer, kadar delujete na hmm. eh, lokalni ali regionalni ravni, morate delovati pragmatično in upoštevati realno stanje. Mm, pogosto je tu treba presegati uh, bolj ali manj teoretična razhajanja in dosegati dogovor s kolegi. Sam sem že zelo veliko let uh, član odbora regije, že od začetka tega tisočletja, če naj se tako izrazim. In eh, res me je zelo presenetila možnost, da je možno priti do dogovora oziroma strinjanja tudi pri zelo kontroverznih vprašanjih regionalne politike, kadar je to treba uresničiti na kraju samem. In pri tem bistvenem izzivu, ki je pred nami in ki sem ga že omenil, se mi zdi bistvenega pomena in pri tem izhajam tudi iz svojih izkušenj na področju upravljanja eh, regije. In sicer neka kombinacija med inteligentno politiko subsidiarnosti, med inteligentno politiko uporabe učinka vzvoda in pragmatičnega, fleksibilnega uresničevanja kriterijev iz pakta stabilnosti. Torej kombinacija teh treh elementov je bistvenega pomena in to je pravi element za uspeh, ki ga želimo doseči v prihodnih letih. Ampak za to si moramo vsi prizadevati. Tudi tisti, ki jih je včasih težko prepričati, ker so neke vrste črna ničla, če prevedemo nemški izraz, ki ga je uporabil govornik. Torej, tukaj je treba narediti kakšen korak naprej. Eh, kakšen korak naprej pa je potreben tudi pri upravljalcih na uh, terenu. Potreben je inovativen pristop, ustvarjalen pristop in uh, pogosto mi ljudje na terenu pravijo, da bi bili zelo srečni, če bi lahko pogosteje imeli stik z višjimi ravni pri eh, uresničevanju projektov od samega začetka. No, vsekakor pa, kot eh, je veliko vas poudarilo, je poenostavljanje predpisov bistvenega pomena. Pri vsakem nekem novem finančnem obdobju to obljubljamo, rezultat pa je vedno ravno nasproten. Predpisi se samo še zapletajo. In na področju teritorijalne kohezije, kar malo bolj podrobno poznam, mislim, da je trenutno stanje zakonodaje takšno, da dejansko skuša poenostaviti določeno število stvari. Vendar pa to ni izziv samo za odločitev odločevalce na evropski ravni, to je, ampak tudi za uh, ljudi na lokalnih ravneh. Uh, videl sem tudi na čezmejnih uh, območjih uh, različne situacije in sicer, da se konkretno uresničujejo evropski predpisi na različne načine. Uh, Eh, tudi dve vrsti različni utemeljitev za uporabo predpisov smo uh, lahko videli. Torej, hočem reči, da se morajo vsi zelo potruditi za to, da bomo na operativni ravni možno kaj več storiti. Ta velika razprava o solidarnosti, ki je zelo velika beseda, ki mi je zelo všeč, je pomembna, vendar pa ne smemo več imeti naivnega pristopa glede solidarnosti. Solidarnost pomeni, poenostavljeno povedano, da so, da imamo bogatejše ljudi, ki ne želijo, da bi se sredstva selila iz bogatejših regij v revnejše. Ampak ne, prava solidarnost temelji na skupnem interesu. Če si želimo, da bi ta mala celina, ki jo predstavlja Evropska unija oziroma Evropa, samo Avstralija je še nekoliko manjša, torej, da bi ta celina, ki um, ima največjo gostoto državnih meja, če želimo tukaj doseči uspeh v, v prihodnosti, moramo biti dejansko bistveno bolj usklajeni med seboj. In ta kohezija lahko prispeva k temu, da se bo položaj različnih regij po celini bolj približal, da bo postal bolj podoben. In to moramo imeti v vidu ves čas. Namreč, dokler se o tem razpravlja, se vse zdi enostavno, ko se je pa treba zadev lotiti konkretno, je pa vse skupaj precej težje. Brexit je bil zame veliko razočaranje, kot za večino ljudi, sem se pa marsikaj naučil. Že nekaj časa res občudujem funkcijo predsednika britanskega parlamenta. In res je uh, občudovanja vredno, kako so v Westminstru uh, imenovali novega. To je res um, dober znak demokracije. Ampak nekaj drugega, kar me pa bolj bega, vse, kar se je dogajalo v Združenem kraljestvu sem podrobno spremljal od eh, organizacije referenduma se strani nekdanjega predsednika vlade. No, ampak ta referendum je bil huda napaka, tako ga jaz vidim. Ampak kar pa doživljamo, spremljamo v Združenem kraljestvu trenutno, dokazuje, da vendarle nekaj. Ob vsem, kar se slabega govori o Evropski uniji, je jasno, da je ni tako enostavno zapustiti. In uh, če jo nekdo zapusti, imamo vsi od tega negativne posledice. To bo gotovo imelo ta odločitev uh, močan učinek na vseh preostalih 27 držav članic. In zato lahko rečem, da smo bili tudi vsi zelo užaloščeni ob odločitvi, ki jo je svet sprejel glede prošnje za kandidaturo Severne Makedonije in Albanije. Tudi tukaj mislim, da smo naredili veliko napako. Gre za območje, ki je izgledalo izrednega strateškega pomena na evropski celini. Ampak no, to je samo še dodatna pripomba, ki ni tako tesno povezana s kohezijsko politiko, ki pa je povezana z bodočo kohezijo na evropski celini. Zmožnost lokalnih skupnosti za naložbe. To je nekaj zelo pomembnega, bistvenega, če želimo več navezanosti na evropsko idejo, potrebujemo tudi več inteligentnih naložb, smart investments. In tu je bistvenega pomena, da se te naložbene zmožnosti ponovno mobilizirajo in da se ustvari nek soliden okvir. To je bistvenega pomena za lokalne skupnosti. Ravno tako je pomembno za lokalne oziroma teritorijalne skupnosti, da morajo primerno upravljati s svojimi službami in storitvami tukaj je zelo pomembno vprašanje stanovanjske politike. Namreč v Evropi vidimo, da je vse več ljudi nezmožnih zagotoviti si uh, stanovanje oziroma rešiti svoj stanovanjski problem na primeren način. In če se vrnem še k enemu predlogu in sicer ta trojni Erasmus, to je nekaj zelo dobrega. med vsemi zanimivimi dejavnostmi sem v nedeljo se udeležil v slovesnosti v Potsdamu eh, v bližini Berlina in po mojem govoru se mi je približal mlad par z otrokom in rekla sta mi, to je pa Erasmusov otrok. No, in to je le ena izmed izkušenj, ki jih slišimo s strani velikega števila mladih oseb, katerim je ta Erasmus omogočil odprtje duha. In mislim, da si moramo zato uh, eh, zelo prizadevati, da bomo ta program Erasmus lahko razširili in približali tudi drugim, ne le študentom in eh, univerzitetnim krogom. Če bi tudi odgovorni na lokalni ravni in ljudje, ki delajo znotraj lokalnih skupnosti, imeli možnost, da bi uh, ugotavljali in spoznavali to, kar se dogaja drugot, bi bilo to gotovo zelo uh, smiselno. Tako da to dejansko prispeva k širjenju duha in tega ni mogoče vrednotiti v denarnem smislu. Je pa to zelo pomembno za razvoj evropske ideje. Zato res hvala tistim, ki ste to poudarili, tudi hvala vsem, ki ste mi čestiteli za upravljanje delo. In moram povedati, da je delo znotraj Evropskega odbora regiji Eh, delo, ki poteka v zelo dobrem vzdušju, kjer imamo zelo dobro ekipo in naše delo je vedno nekoliko v zaostanku za delom Evropskega parlamenta. Ampak uh, upajmo, da bo v najboljšem primeru kmalo vzpostavljena nova komisija in Če in da uh, bomo 4. in 5. decembra uh, proslavili 25. obletnico našega obstoja in delovanja, pač tudi v njeni prisotnosti, sicer jo bomo pa kak vseeno. No, v odboru regiji uh, eh, se predsednika izmenjujeta. In to je način, ki smo si ga izbrali in ki se nam zdi izredno pomemben. Zelo pomembno je tudi to, da smo ustvarili ekipo. Torej imamo predsednika in podpredsednika, ki se zamenjata v času predsednika enega mandata. Eh, imenujejo ju vse politične skupine, delovni program se pa oblikuje za petletno obdobje. Eh, oba predsednika imata tukaj deljene pristojnosti in to se nam zdi res uspešen eh, pristop. To je res nekaj pomembnega, saj je odbor regij, odkar obstaja, nabral kar nekaj pomembnih izkušenj. Od velikih idej do razočaranj in, eh, skoraj depresije v določenih obdobjih se je spet postavil na noge in še naprej dobro delal. In kakorkoli poudariti moram, da naš odbor ne obstaja zato, da bi bil konkurenčen komorkoli. Naš odbor obstaja zato, da vas opominjamo oziroma spominjamo redno na učinek, ki ga ima izvajanje evropskih politik na eh, ravni lokalnih skupnosti. To je zelo pomembno. Eh, saj Evropa ni samo Bruselj, Strasburg in Luksemburg, Evropa pomeni življenje na vseh, med ljudmi, pač na vseh ravneh. Predsednik, hvala, gospod predsednik. Ničesar ne bom dodal k tem močnim besedam, ki ste jih izrekli in ki so navdih za vse nas in za naše delo. mislim, da so stališča, ki ste jih predstavili, eh, se gotovo usidrala ehm, v misli naših kolegov, še zlasti glede vašega videnja prihodnosti in dejavnosti odbora regiji. To je to, kar dejansko potrebujemo. Tako da se vam v imenu vseh kolegov zahvaljujem še enkrat. In še enkrat mi dovolite, da vam povem, kako zelo cenimo uh, delovanje vašega odbora in predvsem vaše osebno delovanje na čelu tega odbora ter sodelovanje z našim odborom za regionalni razvoj. Mi smo vam tudi na razpolago za sodelovanje, eh, če bi to želeli.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 to je bila gotovo zelo zanimiva izmenjava mnenj. In eh, predsednik odbora regije nas je tudi pozval, da podpišemo ja. zavezništvo za kohezijo več kot nas bo, bolj bo to učinkovito. Sedaj pa gremo k deveti točki na našem dnevnem redu. To je zadnja točka na eh, dnevnem redu za današnje dopoldne in zadeva razrešnico uh, za splošni poročun Evropske unije za leto 2018. Uh, eh, dobro poznate ta postopek razrešnice za določeno proračunsko obdobje. Eh, odbor za proračunski eh, nadzor to pripravlja za vse evropske institucije, eh, ki dobivajo sredstva iz proračuna Evropske unije. Rezultat postopka razrešnice je trojne narave. Lahko se razrešnico podeli, prestavi ali pa zavrne. Tretji oddelek proračuna, ki predstavlja približno 95 odstotkov celotnega proračuna, zadeva kohezijsko politiko in in Na to bo uh, mnenje o tem 4. in 5. decembra predstavljeno v našem odboru. Izvolite zdaj. Hvala lepa uh, za vašo uvod. Uh, zdaj bom pa povedala več o proračunu oziroma o tem, kako uh, podeljujemo razrežnico. Delila bom z. Uh, z vami tista priporočila, ki bi jih moralo upoštevati naš odbor, kar zadeva kohezijski odbor. Evropski izdatki, kar zadeva Evropsko socialno in teritorijalno kohezijo pod eno naslo naslovom 1B, je bistven, če želimo zagotoviti, da naše regije ne bodo zaostajale in da bomo še naprej se gibali proti um, odpravi razlik med regijami. Te strategije izvaja predvsem Evropski sklad za regionalni razvoj, kohezijski sklad in Evropski socialni sklad. Leta 2009 je računski, računsko sodišče uh, revidiralo 26,3 milijarde evrov, torej skoraj trikrat več, kot je bil znesek, ki so ga revidirali leta 2017. Naj najprej osvetlim zelo pomemben vidik, ki pa je bil že omenjen. Gre znova za stopnjo napak. Računsko sodišče je pri tem uh, naslovu ocenilo, da je uh, stopnja napake 5 odstotna, kar je više kot leta 2017. Leta, uh, takrat je, bilo 2000, eh, je bila stopnja 3 odstotnja, leta 2016 pa 4,8 odstotna. Torej se je pozitivni trend zadnjih let nekoliko obrnil. Uh, Če potem preučujemo politična področja proračuna za leto 2018, moramo izpostaviti tista, ki se osredotočajo na gospodarsko, socialno in teritorijalno kohezijo. Tam je stopnja napak najvišja, vendar pa je zelo pomembno tudi, da smo pri tem zelo jasni. Stopnja napake še ne pomeni takoj goljufije to kaže, kakšen je ocenjeni odstotek sredstev, eh, ki so bila plačana iz evropskega proračuna upravičencem, kljub temu, da niso bila posem skladna z resnico. Vendar pa je mi kot proračunski organ moramo razumeti, kateri so razlogi za temi številkami letna, letni računi računskega sodišča glede proračunsko izvrševanje proračuna v letu 2018 kažejo, da so bile glavne napake naslednje. 44 odstotkov zaradi neopravičenih izdatkov in neopravičenih projektov, 40 odstotkov zaradi kršitev pravil notranjem trgu in 11 odstotkov zaradi odsotnosti temeljnih podpornih dokumentov. Prav tako pa bi želela komentirati uh, sklic glede stopne črpanja. To je tudi zelo pomemben element, na katerega bi se moral naš odbor regij osredotočiti, ko bomo pripravljali poročilo o izvajanju. Ta kaže, kakšen je bil delež uh, subvencij Evropske unije, ki, ki so bile plačane upravičencem ali skupinam upravičencev. Uh, Računsko sodišče, ki ocenjuje izvrševanje proračuna v letu 2018, pravi, da je treba opraviti še nekaj dela, da bi se stopnja črpanja v evropskih strukturnih in investicijskih skladih dvignila. Do leta 2018 je le 27,3 odstotka vseh dodelitev za celotni večletni finančni okvir bila plač plačana državam članicam ta vrednost pa je še nižja od stopnje črpanja v letu 2011. To je bilo ustrezno leto prejšnjega večletnega eh, finančnega okvira v obdobju 2007 do 2013. V le nekaj državah članicah se eh, črpanje skladov e FSI eh, pospešuje to pomeni, da moramo vprašanje črpanja obravnavati učinkovito, saj lahko nižje stopnje črpanja privedajo do slabše porabe denarja, kar pomeni, da bi bil glavni cilj potem više črpanje, ne da bi se pri tem upoštevalo doseganje konkretnih politični, političnih ciljev. Močno sodelovanje med Evropsko komisijo in nacionalnimi organi in čim prejšnje sprejetje ustreznega zakonodajnega okvira bi lahko pomagalo pri preprečevanju podobne situacije v prihodnjem večletnem finančnem okviru. Nadaljna star, ki bi jo želela obravnavati v tem mnenju, zadeva delo nacionalnih pristojnih organov, ki um, imajo zelo pomembno vlogo pri nadzoru porabe. Prejš, v finančnem letu 2018 je Evropsko računsko sodišče izpostavilo, da so pomankljivosti predvsem povezane z načinom dela, kakršnega so zastavili dola, določeni pristojni organi. Še zlasti se to nanaša na metode ozorčenja in tudi naloge, ki se izvajajo med revizijskim postopkom. Kar se tega zadnjega tiče, obstajajo sicer določene dobre prakse, vendar pa je še vedno potrebnih več izboljšav. Ne na zadnje pa bi želela ponoviti, kar je naš odbor že storil v postopku razrešnice za leto 2017, kako pomembno je, da, se, da je sistem merjenja tekoč in zanesljiv. Če želimo oceniti učinek a, kohezijske politike, potrebujemo takšne kazalnike, ki nam bodo lahko zagotavljali korektne informacije in ki bodo temeljili na pravilnih in visoko zanesljivih podatkih. Veselim, um, veselim se že mnenja kolegov in poročalcev v senci, eh, tako da bomo lahko napisali besedilo, ki bo odražalo prednostne naloge našega odbora. Hvala za pozornost. Hvala za te prve misli, ki ste jih delili z nami in ki so že zelo izdelane in ki gotovo eh, obetajo uh, um, dober osnutek mnenja. You, well, I... Za skupino Renew je poročalcu senci naslednji gospod. Hvala. Slišal sem mnenje in strinjam se s kolegico, veselim se že sodelovanja z njo. Opazil pa sem, med opaženji Evropskega računskega sodišča, ki so bila podana danes zjutraj, da je prišlo do nekaterih napak. Seveda pa to ne pomeni, da se dogajajo tudi goljufije. Nekatere napake so posledica dejstva, da določene države članice eh, še dodajajo eh, pogoje k pogojem Evropske unije. In mi moramo v našem odboru biti pozorni na politične učinkovite učinke tega početja. Videl sem primer z Polske, kako je Polska še dodajala pravila uh, k evropskim in je to privedlo do zmede za polske upravičence. Mislim, da uh, za upravičence ni povsem jasno, kaj izhaja iz odločitev, ki so sprejete na evropski ravni in kaj iz odločitev, ki so sprejete na ravni nacionalnih parlamentov, nacionalnih vlad ali pa celo nacionalnih organov upravljanja ali drugih pristojnih organov. Mislim, da bi morali te razlike upravičencem bolje pojasniti, kaj ti sicer se to sprevrže v politično igro in nas bodo krivili za stvari, ki so um, krivda nacionalnih vlad. Mislim, da moramo biti na to zelo pozorni. Joj. Merci beaucoup. Idiotil. Uh, uh, Hvala lepa. So morda tu še člani drugih političnih skupin, ki želijo besedo? Namreč ne poznamo še imen poročevalcev v senci. Ja, izvolite. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Tikrai, manau, labai svarbu įvertinti aštuoni. Hvala lepa. Po mojem mnenju je zelo pomembno ovrednotiti proračun za leto 2018. Sedaj smo že, zdaj smo na polovici obdobja 2014 do 2020. In povedal bi naslednje. Slišali smo, da se ne sme pozabiti na nobeno regijo. Leta 2016 je kar nekaj držav spremenilo svoj upravni sistem, med njimi tudi Litva ampak za obdobje 2021-2027 pa smo slišali, da se statistični podatki ne zbirajo še na zadosten način. In mi moramo pri tem upoštevati tudi, kakšen upravni sistem imajo države članice in kakšen je statistični sistem, saj bo to imelo vpliv tudi na proračun. In kar se tiče stopnje napak, ugotavljamo, da se ta povečuje na določenih področjih, čeprav se splošna stopnja napak načeloma zničuje. Mislim, da bi se morali tukaj vprašati tudi o pojavnosti goljufije. V nekaterih primerjih gre dejansko tudi za goljufije in to je zelo pomemben vidik. Recimo omejevanje varovalk na nacionalni ravni. Veliko krat smo že govorili, da eh, na lokalni in regionalni ravni uvajamo vse nove. Vse več novih predpisov, ki povečujejo upravno breme, in učinek tega je, da se eh, uresničevanje proračuna eh, zavlačuje. To pomeni tudi težavo za programe, ki jih je treba izvesti v dokaj kratkem roku. Zato menim, da je zelo pomembno vzpostaviti tudi primeren nadzorni mehanizem, da teh težav in zamud ne bo. Mi dovoljujemo en plus tri. In mogoče je ravno zato tu premalo odgovornosti, ta mehanizem N plus 3 bi bilo treba v celoti uresničevati, ampak če države članice na to niso pripravljene, pa mogoče tega ne bi smeli zahtevati. Mislim, da na nacionalni ravni najpomembnejše zadeve potekajo na vladni ravni, ampak mislim, da bi morali biti v te postopke bolj vključeni tudi parlamenti in ne samo nacionalni, temveč tudi regionalni. Saj so parlamenti trenutno le neke vrste opazovalci in bi lahko imeli pomembnejšo vlogo še zlasti, če osrednja vlada ne počne vsega tako, kot bi morala in eh, na marsikaj pozabi. In gotovo bi eh, parlamenti lahko prispevali k večji učinkovitosti. Hvala. Euh, no, prosim politične skupine, da nam dejansko sporočijo imena eh, poročevalcev v senci zato da bodo lahko naši kolegi upravili delo v čim boljših okoliščinah in da bomo to lahko upoštevali že na naslednjem sestanku 4. in 5. decembra. Hvala lepa, s tem smo pri koncu našega sestanka. Naj povem, da, smo se, da se včeraj um, so se sestali koordinatorji in Eh, posredovali smo vam že odločitve, ki smo jih sprejeli in če ni in zgleda, da ni pripomb z vaše strani, so te odločitve sprijete. Tako da se bomo ponovno srečali 4. decembra ob 14.30 in 5. decembra ob 9. zjutraj. Tako da vam želim še naprej uspešen teden. Hvala. thank you